Gospod Eriksson je bil imenovan za člana švedske vlade, zato spoštovanemu kolegu čestitamo. In s tem ugotavljamo, da je njegov